Good afternoon, ladies and gentlemen. Dobar dan, gospe in gospodje. Začeli bomo z našim sestankom. Nadaljeval bom v svoji materinščini. Dobrodošli eh, tu v eh, sejni sobi ELS. Danes imamo zanimiv dnevni red v treh telih. Najprej bomo imeli predstavitev s predsednikom eh, Evropske komisije Jean-Claude Junckerjem, ki ga prisrčno pozdravljam. Dobrodošli. Potem pa krajša predstavitev s portugalskim eh, državnim. Eh, eh, eh sekretarjem iz Portugalske in na to pa še sestane koordinatorjem. Hvala lepa predsedniku komisije, da je takoj prevzel eh, našo pobudo, sprejel vabilo in bil pripravljen priti na razpravo eh, s poslanci. Že dvakrat eh, smo imeli eh, pogovore s gospodom Moskovicijem in enkrat s gospod Jurovo o aktualni zakonodaji. Eh, Preiskovalni odbor je organiziral še štiri eh, misije za ugotavljanje dejstev eh, in sicer v Združeno kraljestvo, Malto, Luksemburg in ZDA. Eh, predvidena so še tri potovanja v Portugalsko, na Cipr in v Švico. Tam smo ugotovili, da obstajajo različni scenariji za sodelovanje, ki niso bili vedno zadovoljivi. Gospod eh, predsednik komisije, tri stvari bi omenil. Prvič, dostop do dokumentov. Vidimo, da eh, svet izvaja blokado eh, zlasti, kar zadeva skupino za kodeks ravnanja. Pravijo, da gre za medvladni instrument in zaradi tega parlament nima dostopa. Drugič, ne, da nezadovoljen sem uh, zaradi uh, sodelovanja mateškega predsedstva, zaradi sklepa sveta, niso bili pripravljeni priti k nam eh, prejšnji teden in to bomo še obravnavali. Poleg tega obstaja še pravzaprav splošno, splošna nepripravljenost, da so na voljo odboru pri vas je to drugače, zato se vam prisrčno zahvaljujem. Deset točk smo vam posredovali, ki zadevajo sedanjo zakonodajo, pa se nanašajo deloma tudi na eh, bivše ravnanje v Luksemburgu. Uh, Eh, Luksemburg je danes, to smo se prepričali na kraju samem, drugi, eh, največ, druga največja lokacija eh, za sklade in šesta največja bančna država po svetu. Jaz sem vaš sosed, prihajam iz dežele Porenje Falška in vedno sem občudoval, kako je eh, dosledno Luksemburg razvijal eh, svoj potencijal. Naš cilj danes ni, to na samem začetku povem, Torej, naš cilj danes ni, da bi obtoževali kogarkoli in študija, ki je bila danes eh, objavljena in ki sem jo uh, Eh, danes zjutraj prebral, ne prinaša nič novega. 23 let sem že član eh, Ekona. Vemo, da je 15 let eh, trajal, da smo dobili direktivo o obrestih. Niso samo uh, luksemburžani uh, ovirali, temveč nizozemska, kanarski uh, otoki, ki jih je predstavljalo Združeno kraljestvo in mnogi drugi so tu ovirali. Uh, Eh, torej danes eh, ne želimo obsojati nikogar. Preiskovalni odbor želi eh, vedeti, kakšne so metode pogajanja in želi zvedeti, ali obstaja potreba po spremembi zakonodaje in eventualno tudi že pogodbe. Uh, E, torej, gospod predsednik komisije, deset minut dobite za uvodne besede, potem pa e, dobite vprašanja so e, poročevalcev, sloti trajajo pet minut, ena minuta za vprašanje, vaš odgovor sledi, vse skupaj traja pa maksimalno pet minut. Prosim sedaj fotografe, da se omaknejo, da poslanci vidijo predsednika komisije, ko govori. Hvala lepa. Še enkrat prisrčna hvala, Jean-Claude, beseda je vaša. Spoštovani gospod predsednik, žal ne morem govoriti v svoji materinščini, ker tega večina v dvorani ne bi razumela, tako da bom Eh, govoril eh, v francoščini, eh, kar seveda ne pomeni, da nisem pripravljen govoriti angliško. Torej, prišel sem k vam, ker imamo isti cilj in tu se soočamo z veliko vpraš velikim vprašanjem, ki presega naše sile, eh, tu gre za davčno pravičnost. Panamski dokumenti so pokazali pomakljivosti eh, in videli smo, kakšne prakse obstajajo na evropski eh, ravni in tudi širše. Ehm, zaupanje sodržavljanov je ogroženo in obdavčitev podjetij je dejansko nepravična in neprimerna. Eh, sistem eh, eh, so izkoriščale multinacionalke, ki so dejansko izkoriščale razkorake v obdavčitvi in so izkoriščale vse možnosti za zmanjševanje svojih davkov. Vse to je stalo dejansko države članice 70 milijard eh, evrov, eh, zaradi tega pač ni mogoče eh, investirati v državah. Najbolj trpijo MSP-ji, ki so žrtve pravzaprav te optimizacije na področju davkov. Torej, situacija je neuzdržna. E, imamo zelo veliko nacionalnih pravil in e, tu eh, zaradi tega pač prihaja do izkoriščanja situacije eh, in neenakosti. In zaradi tega imamo isti cilj. Želimo eh, ustaviti to nepravično obdavčevanje in davčni sistemi naj bi postali bolj učinkoviti. Mi imamo skupne cilje, hitre ukrepati želimo. To pričakujejo pravzaprav tudi naši voljivci. In odločil sem se kreniti po tej poti brez oklevanja. E, komisija, ki jih predsedujem, je storila vse od prvega dne, e, od 15. julija 2014, spomnite se prav gotovo tudi moje predstavitve. E, torej, Govoril sem tudi v odboru takse in eh, povedal sem, da se bomo borili eh, proti davčnim utajam. V tem kontekstu eh, je sta uh, uh, uh, komisarja uh, eh, Moskovici in eh, tudi drugi uh, storili vse, kar je v njihovih močeh. Torej, dejansko morajo podjetja sedaj plačevati uh, uh, davke tam, kjer nastaja uh, profit. In Vse to za predvideva eh, številne multinacionalke eh, v Evropski uniji. Pomislimo tudi na to, da mora Apple vrniti 13 milijard evrov eh, neupravičeno neplačanih davkov. Podobne družbe imamo tudi v Franciji in druge. Upamo, da bodo države članice dobivale eh, ustrezne informacije, da bodo zagotovile upravičeno obdavčitev in potrebna je ustrezna revolucija na tem področju. Potrebna je preglednost obdavčitve. Eh, mi bomo ravnali odločno. Vendar eh, prav gotovo se bodo določeni upirali. Mi smo prepričali države članice, da se odpove do določenim blokadam. Potrebujemo učinkovito obdavčitev. Kdo bi si mislil? pred eh, meseci, da se bomo dogovorili glede avtomatične izmenjave eh, informacij o eh, obdavčitvih, o davčnih zavezancih. To smo uresničili v sedmih mesecih. Oktober 2015 je bil sprejeta dogovor in sicer v času luksemburškega predsedstva. Naredili smo zelo veliko napredka, ustavili smo eh, določene bilateralne sporazume in uh, sprejeli smo mnoge uh, dogovore. Upamo, da bo tudi OECD tu ukrepal. Uh, predlagali smo tudi uh, neko knjižico, uh, uh, ki uh, daje navodila za preprečevanje uh, davčnih utrpitev Eh, utaj in izogibanje davkov eh, in mi smo Mi zahtevamo tudi informacije od multinacionalk, eh, te morajo dajati posameznim državam in njihovim davčnim organom. Državljani hočejo videti tudi informacije o tem, koliko davkov plačujejo multinacionalke v njihovih državah. Na ta način dejansko zagotavljamo veliko davčno preglednost. Šli bomo pa še naprej. Mi smo šele na začetku. potrebno je konsolidirati obdavčitev podjetij, samo na ta način bomo premagali razlike eh, med nacionalnimi sistemi, seveda pa lahko vsaka država sama odloča o eh, davčni stopnji. Eh, in zaradi tega potrebujemo konsultacije s parlamentom, državami, podjetji in mi smo se zaradi tega odpovedali eh, načrtom iz leta 2011. Eh, poskušali smo eh, olajšati aksis in tu imamo dve etapi za pogajanja. Najprej se bomo pogovarjali o skupni davčni osnovi in potem pa v drugi fazi o konsolidaciji hitro moramo ugotoviti, kje so uh, glavne eh, prednosti aksisa eh, za podjetja in države. Vsi imajo lahko korist od tega sistema. In tu je potem naš odziv na panamske dokumente čez nekaj tednov bomo eh, predložili dokument eh, za boj proti tistim, ki olajšujejo eh, izogibanje plačevanja davkov, ki omogočajo pranje denarja. Mi želimo biti bolj oboroženi pri boju zoper utajo DDV-ja v čezmejnem prometu. Torej, Borili se bomo proti eh, davčnim oazam v Evropi in po svetu. Do konca leta bomo pripravili predlog, po katerem eh, bomo pač tudi tiste države, ki oklevajo, prepričali, da se odločijo za dobro finančno eh, in davčno upravljanje. Eh, upam, da bo Evropski parlament dejansko podprl komisijo pri tem, teh prizadevanjih. Res je, da je naša naloga sedaj postala enostavnejša zaradi eh, razkritih škandalov, vendar pritisk se lahko zmanjša in zaradi tega potrebujemo vašo pomoč. Hvala lepa gospod predsednik komisije. Dobili smo uh, informacije o tem, kam ste prišli, kaj predlaga komisija. Rekli ste zaradi skandalov in objav je prišlo do osvetlitve tega težavnega področja. Pomembno vlogo so igrali eh, novinari in žvižgači. Tu je javni pritisk eh, zelo velik in zaradi tega tudi eh, politiki delujejo hitreje in bolj odločno. Naš cilj ni, da razkrivamo napake iz preteklosti, iz zadnjih 15-20 let, temveč da to preprečimo v prihodnje, da se naučimo, eh, kaj moramo preprečiti v prihodnje. Eh, sedaj dobita besedo soporočevalca gospod Kofort kot prvi. Pet minut eh, vse skupaj. Hvala lepa, dobrodošli, predsednik komisije. Veseli smo, da ste tu v našem odboru. Naj zastavim prvo vprašanje države članice so naredilo veliko napako, ker pač niso omogočile eh, reformo kodeksa ravnanja za obdavčitev eh, podjetij. Vi eh, kot luksemburški predsednik ste imeli tudi izkušnje s to delovno skupino za kodeks. Treba je obsoditi davčne postopke, ki krivijo in izkrivljajo eh, situacijo na področju obdavčitve. Kaj boste vi kot eh, predsednik komisije storili za to, da spodbudite eh, zagon te skupine? Kako lahko povečate preglednost dela te skupine? Kako lahko odpravite načelo soglasnih sklepov? Potem naprej, eh, žvižgači, ne zgolj pri panamskih dokumentih, temveč tudi pri drugih eh, razkritjih. Kaj bo komisija storila za to, da bolj zaščiti žvižgače? Luksemburg je, naprimer, tu. Uh, Značilen primer, eh, Luksemburg je žvižgače, ki so razkrili nezakonitosti ali pa neprimerno ravnanje, eh, obtožili na sodišču. Njih je treba pravzaprav eh, slaviti in ne kaznovati. Kaj boste storili, da se to spremeni? Uporabili ste dve minuti, torej dobi predsednik komisije še tri minute za odgovor. Torej nimam nobenih neposrednih izkušenj eh, s kodeksom ravnanja in to skupino. Eh, ta skupina je bila oblikovana leta 1997 eh, kot predsednik Ekofina. Sem to spodbudil, to je pač del večjega svežnja. Pravijo, da ta skupina ni prinesla nobenih rezultatov, pa to ne drži. Ne drži. Pregledali so davčne sisteme in mnoge eh, obdavčitvene prakse so prepovedali. Eh, tudi v Luksemburgu. To skupino je treba ažurirati, kar zadeva mandat, kar zadeva upravljanje te skupine. In Komisija je v stiku z državami članicami, da bi uresničila prav to, kaj ti mislim, da ne moremo biti zadovoljni z delovanjem te skupine in eh, rezultati njihovega dela. Eh, tudi ne moremo biti zadovoljni s preglednostjo oziroma nepreglednostjo te skupine. Kar pa zadeva žvižgače, komisija pripravlja predlog za boljšo zaščito um, žviškačev, to bomo pri, pripravili v naslednjih mesecih. E, torej, izporabil sem manj kot tri minute, ker ste zastavili zelo natančna vprašanja. Hvala lepa. Predsednico skupine za kodeks ravnanja smo povabili zavrnila je sodelovanje, čež da je to medvladni instrument in da nimamo nobenih pravic, eh, da jo povabimo eh, na predstavitev. Njeno ime je Fabricija Lapiokorela iz Italije. Eh, sedaj dobi besedo Peter Ježek. Hvala lepa. Gospod eh, predsednik komisije, omenjali ste sedanje in bodoče pobude komisije za izboljšanje pravnega okvira. Po drugi strani eh, pa moramo seveda imeti pred očmi še izvajanje, implementacijo. Ta odbor eh, tu je namreč ugotovil, da nadzor izvajanja eh, ni bil zadosten. To nalogo je komisija eh, zanemarjala. Tu imam seveda v mislih eh, utajo davkov, izogibanje in podobno. Tudi niste dosti povedali, kako komisija sodeluje z državami članicami pri izvajanju evropske zakonodaje. Eh, Evropska komisija tudi ni vzpostavila dovolj zmogljivosti za to nalogo. Naprimer, kako je z eh, rizičnimi državami za pranje denarja. Eh, komisija tega ni prevzela v svoje roke in se zanaša na druge institucije. Mislim, da je to zelo resno. In vi, predsednik, ne prihajate eh, redno v naš odbor in to je verjetno eh, zadnja priložnost, da razblinite te naše dvome v vlogo komisije. Hvala lepa, tudi vi ste govorili manj kot dve minuti, gospod predsednik. Mislim, da ima naš kolega prav tu ne gre samo za pripravljanje zakonodaje, gre tudi za izvajanje. Včasih je zakonodaja boljša od samega izvajanja. E, ni res, da komisija nič ne počne. E, kar zadeva e, direktivo o upravnem sodelovanju, tu smo sprožili 39 primerov zaradi kršitve in neizvajanja in to pomeni, da nameravamo bolje nadzorovati izvajanje vseh direktiv na tem področju. Upam, da bodo ustrezne eh, direktive še sprejete pred koncem našega mandata in njihovo izvajanje je bistvenega pomena. to, tu je tudi pomemben ta črni seznam. No, nisem jaz tukaj, da kritiziram eh, države članice. One so sicer navajene na to. Eh, mi pripravljamo drugo različico eh, črnega seznama, smo v stiku z državami članicami in pred koncem tega leta nameravamo objaviti nov črni seznam. kar zadeva pač eh, jurisdikcije zunaj Evropske unije. Hvala lepa. Sedaj pa govorniki v imenu eh, političnih skupin. Najprej profesor Darjoš Rosati za ELS. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa predsedniku komisije, da je danes eh, tukaj z nami. Hvala za uvodne besede. Dve vprašanje. Najprej eh, čestitam komisiji za prizadevanja v zadnjem letu oziroma letu in pol, ko ste predlagali novo zakonodajo v zvezi s to pomembno temo boja zopr utaje in zogibanje davkov. Imam pa še nekaj vprašanj v panamskih dokumentih smo videli, da obstajajo uh, evropske članice, ki se imenujejo večkrat kot druge. Kaj je po vašem mnenju razlog za to? Ali je to posledica neizvajanja evropske zakonodaje ali je pa to bolj vprašanje vrzeli, ki ostaja obstajajo v nacionalnih eh, zakonodajah. To bi razložilo, eh, da Luksemburg in Nizozemska, eh, da se pojavljata bolj pogosto kot druge države. Kakšno je vaše mnenje in kaj namerava storiti komisija za to, da zmanjša te vrzeli? Drugo vprašanje. Kdaj bo komisija eh, začela preiskavo o panamskih eh, dokumentih. Ali ste pripravili neko notranjo analizo o panamskih dokumentih in če ste, ali bi to dokumentacijo posredovali tudi našemu odboru? Hvala lepa, kolega. Predsednik komisije, tri minute imate. Uh? Ja, če bi imeli um, če bi imeli uh, analizo, uh, bi jo vi imeli že na vaših mizah, uh, saj tu ni prišlo do nobenega nedovoljenega razkritja. Torej, mi pripravljamo in pripravljeni smo vam v pisni obliki poslati uh, odgovore na vprašanja poslancev iz tega odbora. Imeli smo sestanek s komiskarjem Moskovicijem. Torej, vsekakor boste dobili vse odgovore na zastavljena vprašanja. Kar pa zadeva prvi del vašega vprašanja. mi države članice obravnavamo enako. Začeli smo postopke zaradi kršitve zakonodaje. Nekatere države članice se pojavljajo v dokumentih bolj pogosto kot druge. Ne smete pozabiti, da se to nanaša na preteklost. Današnji svet je drugačen. In zaradi tega je situacija taka. To ne zadeva samo eh, države, ki ste jih omenili. Skupina je bistveno širša. Eh, kaj smo storili v zadnjih mesecih? predlagali smo 12 eh, kosov zakonodaje in še eh, en zakonodajni predlog bomo imeli v naslednjih mesecih. Eh, In to je bilo pripravljeno prav z namenom, da zapremo te vrzeli. Te predloge bomo seveda tudi posredovali parlamentu. Hvala lepa. Peter Simon za socialne demokrate. Gospod predsednik komisije, rad bi se navezal na vaše naštevanje uh, ukrepov komisije. In uh, ko to povem ljudem, uh, mi skoraj da ne verjamejo. Vaše ime je v celi Evropi uh, povezano z državo, ki je eh, razvila model državno organiziranega davčnega dumpinga. Če pa ljudem eh, v svojem volilnem okrožju povem, kaj je komisija storila eh, v zadnjih letih za preprečevanje letega, so presenečeni. Torej, tri področja pa so pomankljiva. Eh, pomakljiva. Prvič, eh, seznam o davčnih oazah. V parlamentu smo z upravo in komisarji razpravljali o seznamu, ki ste ga vi zavrnili. Na seznamu so Severna Koreja in Afganistan. Niso pa države kot Panama, eh, za katere ve cel svet, da so davčne oaze. Če bi potrebovali vsaki eh, državi šest oseb za dve leti, da razmislijo o tem, eh, koga naj dajo na ta seznam, se mi zdi to neskončno eh, smešno in neverjetno. Treba je pripraviti pravi seznam, na katerem bo tudi Panama vsega. Eh, potem pa davčne oaze znotraj EU. Eh, tudi to je del resnice. Mi imamo tudi te v Evropi. Ali si lahko predstavljate eh, seznam davčnih oaz v EU in čez morskih območjih? Potem tretjič, ali lahko bolj zahtevate od držav članic eh, informacije o davčnih stališčih. Eh, kajti, če nimate informacij, vi ne morete niti preiskovati ali zahtevate te informacije. Hvala lepa za eh, to vprašanje. 2 minuti in 20 za odgovor. Na kaj se nanaša eh, tretje vprašanje? Na davčna stališča. Eh, Eh, torej se nanaša vprašanje. Kako je s primeri, ki se nanašajo na več držav? Z izmenjavo informacij bi lahko države članice preverile, ali eh, so obremenjeni zaradi teh davčnih eh, stališč. Države članice nočejo izmenjevati informacij o davčnih stališčih s komisijo. Vendar, komisija eh, je pristojna za varstvo konkurence in potrebuje te dokumente. Eh, kolega Simon, začel bom z vašim tretjem vprašanjem. Eh, Kaj ti to je kar tehtno? V hoteli smo pripraviti predlog o davčnih stališčih, po katerem bi morali tudi komisijo informirati o davčnih stališčih. Nekatere države članice so to zavrnile in nismo zadovoljni in ne bomo popuščali. Mi potrebujemo eno instanco v EU, ki ima pregled na celoto in ki svojo eh, zakonodajo lahko na tej podlagi prilagodi, spremeni in tako naprej. In zaradi tega potrebuje komisija informacije o teh davčnih stališčih. In države članice morajo tu sodelovati. Potrebujemo tudi eh, sodelovanje drugih prizadetih. Če pač se neka informacija da davčni upravi, bi ta informacija morala iti naprej tudi komisiji in tako naprej. Menim, da je potrebna dopolnitev seznama davčnih oaz, Dvakrat eh, je parlament ta seznam zavrnil, eh, torej predlagam, da ta seznam dopolnimo. Naj vas opozorim na en vidik. No, to sem povedal, vendar v nemščini. Vprašanja iz publike nismo slišali. V komisiji nimamo človeških verov da bi opravili tako preverjanje. Jaz imam eh, manj kadrov kot nekatere politične skupine in ne morem vam ničesar obljubiti. Eh, torej, eh, komisija je doživela prerasporeditev kadrov in mi smo se vprašali, kako lahko to uresničimo. In mi smo pravzaprav pri vsem tem odvisni od dobre volje držav članic. Države članice razpolagajo z znanjem in informacijami, eh, ki jih mi nimamo in če nam to sporočijo, bomo naredili napredek. Zaradi tega smo se obrnili eh, na države članice in jih vprašali, kdo po njihovem mnenju sodi v kategorijo davčnih oaze. in na podlagi tega bomo dopolnili seznam. Isto velja torej za države eh, po svetu, ki se ukvarjajo s pranjem denarja. Hvala. Uh, Hvala. Naslednji je na seznamu Bent Luke za EKR. Hvala lepa, gospod predsedujoči, lepo pozdravljen gospod Junker. Uvodoma ste povedali, da vse od eh, panamskih dokumentov vemo, v kolikšni meri so multinacionalna podjetja eh, se zatekala k praksam izogibanja davkom. No, v Nemčiji je, bil že prej, eh, je bila že prej javna skrivnost, da si lahko svoje premoženje zaščitil pred davke, če si ga premaknil v Luksemburg. Zato me zanima, ali ste šele po panamskih dokumentih izvedeli za to, ali ste že prej vedeli za takšne prakse. Ali ste leta 2003, ker cenite konkretno vprašanje, ko smo sprejemali Evropsko direktivo o prihrankih in o avtomatski zmenjavi informacij, ali ste takrat že vedeli za ta problem? In če ste takrat to že vedeli, zakaj je potem Luksemburg eh, se odrekel avtomatski izmenjavi informacij? Zakaj ste uvedli pavšalni davek, namesto da bi imeli to izmenjavo informacij, ki so jo druge države prakticirale? Zakaj Luksemburg ni hotel narediti tega, kar so počele druge države članice? In pa drugo vprašanje v zvezi z viri. Uh, ne gre samo za dokumente iz Paname, gre tudi za uh, LuxLeaks v primeru davčnih stališč, ko imamo na evropski ravni inštrumente za boj proti izkrivljanju konkurenci. Ampak komisija očitno ni v stanju, da bi to, kar so razkrili LuxLeaks, uh, sistematično postavila pod vprašanje in se proti temu oborila. Vedno znova govorimo o selektivnosti. Zakaj se lotite določenih primerov, drugih pa sploh ne v komisiji? Če um, sedaj uh, samo razmišljate o napotitvi virov, potem se tudi pri teh davčnih stališčih ne bo nič spremenilo. Uh, in potem tudi tega, kar je bilo sistematsko narobe v primeru, kot je LuxLeaks, eh, ne boste rešili? Hvala, profesor Luke, to so bila številna vprašanja. Najprej bi se vrnil k kolegu Simonu. On me je vprašal, ali razmišljamo o tem, da bi tudi poimenovali davčne oaze znotraj Evropske unije. Ne, tega ne bomo naredili, kajti smo mnenja, da če so predlogi komisije pravilno izvajani, potem je to tako ali tako že pojav iz preteklosti, ne pa pojav iz prihodnosti. Tako da tega ne bomo naredili, razen če bo prišlo do hujših kršitev. Potem bomo tudi opozarjali na te postopke. To sedaj razložiti, zakaj se je Luksemburg odločil za drugačen sistem, ne pa za avtomatsko izmenjavo informacij. Tega ne morem sedaj pojasniti v dveh minutah. Naj pa vas spomnim na to, da smo takrat živeli v drugačnem svetu in takrat je bilo prevladojoče mnenje tudi v stroki to, da če imate previsoke davke, na transakcije, potem eh, bi to praktično privedlo do propada samih bank. Zato so se države, kot so Belgija, Luksemburg, odločili, da bodo eh, davke samo v omejeni meri zvišale. Smo pa predvideli tudi mehanizem, za katerim bi lahko uh, vstopili v ta sistem, ki ste ga prej omenjali. Ta pred, predpogoj, ki bi moral biti izpolnjen za to, pa je, da ne bi obdavčili samo prihranke znotraj Evropske unije, ampak da bi obdavčili tudi. Uh, Tiste 30 države, kjer so naše banke imele svoje izpostave in da bi tudi ZDA imeli podoben sistem za izmenjavo informacij. To je bil pogoj, ki bi moral biti izpolnjen za to. Dono, zato smo takrat uh, se tako odločili leta 2003 in to tudi z, uh, z, z potrditvijo Evropskega parlamenta. Evropsko parlament smo, Evropski parlament smo takrat uh, poprašali za mnenje in parlament je privolil v ta sistem soobstoja dveh sistemov, dveh mehanizmov. No, mene pa sicer, jaz sicer nisem pristojen za vprašanja konkurence. Ko sem imenoval uh, komisarko za to področje, uh, sem rekel, da ne bom uh, jaz sam posegal v njeno področje. Vedel sem, da komisija preučuje tudi določene kršitve v primeru Luksemburga in uh, skratka v te notranje zadeve, za katere pristojna komisarka Westhagen se jaz, sama, se jaz sam ne utikam. Ona svoje delo opravlja odlično. zakaj so nekateri primeri preučeni strože. To pa morate vprašati sama komisarko. Jaz eh, se ne vtikam na ta način v njeno delo. Nismo slišali vprašanja iz dvorane. Ja, ravno kar sem govoril o prerasporeditvi osebja znotraj komisije, če se bo, odloč, če se bo izkazalo, da DigiCom nima dovolj osebja, bomo skušali to spremeniti. In pa še. Vprašanje v zvezi z prihranki. Jaz sem se že leta 97 zazel za to, da bi to po vsej Evropi obdavčili in takrat nisem vedel, koliko Nemcev je svoje premoženje predstavilo v Luksemburg, tudi nisem vedel, koliko luksemburškega premoženja je v Nemčiji. Davčna pravila za to so bila enaka. Prihranki v nobeni državi takrat niso bili obdavčovani. Hvala lepa, gospod predsednik komisije. Sedaj pa v imenu Alde Mihajl Teurer. Hvala. Gospod predsedujoči, gospod uh, predsednik komisije, meni se zdi, da je bil vaš eh, uvod eh, razlog za razočaranje. Uh, Čeprav ste imeli priložnost še enkrat jasno povedati um, določena stališča, pri panamskih dokumentih gre za zaupnike Putina, gre za razno razne ljudi, ki so na seznamih za sankcije, um, gre tudi za slamnata podjetja, gre za nepravične davčne prakse. Uh, In sedaj se zastavlja vprašanje, potem, ko je bila prevzeta institucionalna in pa tudi politična odgovornost, no, v panamskih dokumentih je zapisano, da je Luksemburg država, ki jo najbolj poznate na četrtem mestu, ko gre za posrednike. 15 tisoč jih je tam eh, prisotnih, med drugim tudi Mosak Fonseca. In zato vas sprašujem, kdo pa nosi politično odgovornost za to, kar se je tam dogajalo? In kako bomo to vse skupaj preučili. Je bilo to vse skupaj v redu, potem tega ni treba preiskovati. Če pa vse ni bilo v redu, kaj bo naredila komisija z vami na čelu za to, da bo to ustrezno preiskano? Ja, če smem dopolniti. Pri našem sestanku v Luksemburgu je odvetniška zbornica eh, povedala, da gre tukaj za 240 podjetij, ne pa za 15 tisoč. Ja, hvala za to informacijo, jaz se nisem poznal. kolegu Teurerju sem povedal, da pripravljamo 12 novih zakonodajnih predlogov, 13. pripravljamo za juni in ta se bo nanašal na tako imenovane posrednike, intermediaries. Ja, vem, da imamo veliko te posrednjega v Luksemburgu, tudi v državi, ki ni tako daljena od Luksemburga, jih je veliko. No in tukaj pripravljamo uh, direktivo, ki uh, torej predlog bo predstavljen junija. Želimo pa, da bi ta predlog eh, najkasneje leta 2019 stopil v veljavo. Ja, tukaj si ne moreš vedno sklicevati na pravico do, eh, do tajnosti, ko gre za takšna področja. Gospod Toirer ima dodatno vprašanje. Ja, kaj pa je s politično odgovornostjo? Kaj boste tukaj rekli državljanom? Mislim, da ni treba iskati odgovornosti v političnih krogih. Politične organi uh, o tem nismo bili poučeni, uh, kar se tiče trgovinskih oziroma poslovnih dejavnosti teh posrednikov. Mi nimamo nobenih registrov o tem. Zaradi teh novih pravil o, razkri, o razkritju informacij, pa bo tudi več jasnega o pravilih oziroma praksah teh posrednikov. Hvala. Fabio Di Masi je naslednji zaguje. Ja, Herr Juncker, unser letztes Treffen war ja. Gospod Juncker, naše zadnje srečanje ni bilo ljubezen na prvi pogled. Uh, Razpravljali smo o pra davčnih praksah v Luksemburgu. Zato se bom sam osredotočil na prihodnost. Vi kot eh, predsednik komisije vedno znova povdarjate na pristojnosti držav članic, če da ste tako zelo skromni. Zato me zanima, ali sedaj v svojem svojstvu predsednika komisije želite eh, pozvati vse države, ključno za Luksemburgom, naj nam dajo na razpolago vse relevantne dokumente. Uh no, če se zakonodaja res pravilno izvaja, potem tukaj tako ali tako nimamo nič uh, skrivati. Eh, no, eh, naj vas spomnim na to, da se je Luksemburg v času spremanja direktive o obdavčevanju prihrankov temu zelo opiral, tudi v času, ko ste ga vodili vi. Zakaj ste se takrat tako zauzeli za to izjemo? Drugič, v odboru takse ste povedali, da niste nikoli neposredno razpravljali o davčnih vprašanjih. No, iz dokumenta pa vemo, da je Internal Revenue Service iz ZDA septembra leta 2003 uh, eh, se sestavil z eh, predstavniki podjetja Amazon in uh, skratka vi oziroma eh, prisotni ste bili na tem srečanju za predstavniki Amazona, ste takrat razpravljali samo o luksemburški hrani ali morda tudi o davčni politiki. In pa še eh, poročal je tudi eh, predsednik Madeire, ki je poročal o tem, da je nek diplomat iz Luksemburga bil na nakupovalnem izletu na Madeiri in se takrat eh, pogajal za niz, niže obdavčevanje na Madeiri. Ali je to počel za vašo vednostjo? In pa še nekaj me zanima. In sicer me zanima, kako uh, ste v preteklosti prihajali do svojih informacij. Ja. Nažalost, teh vaših spominov ne morem ustrezno dopolniti. Jaz ne vem, kje, kdaj, kako in zakaj je gospod Kripe dobil te dokumente. No, če pa širi takšne govorice, potem se bom o tem pri njemu pozanimal. Bolj pomemben je, da sedaj imamo ta dokument, ni tako važno, eh, važen način, kako je ta dokument prišel v moje roke. No, nisem rekel, da se nikoli nisem z nikomer pogovarjal o davčnih vprašanjih. Rekel sem samo, da se nisem nikoli neposredno ukvarjal z eh, davčevalnimi praksami posamičnega podjetja. Ja, mi smo želeli, da bi podjetje Amazon prišlo v Luksemburg, nismo se pa pogovarjali o davčnih podrobnostih. To je uh, pravzaprav naloga finančnega ministerstva. No, kot finančni minister sem lahko sicer odgovarjal na določena vprašanja, nisem pa se nikoli dogovarjal o davčnih ukrepih posamičnih podjetij. To je namreč veljavno načelo v Luksemburgu in pa tudi druge v Evropi, ko gre za davčna stališča. Je finančni minister sam, ki je pristojen za, za ta vprašanja. Lahko pa vam tudi dam na razpolago nekaj dokumentov v zvezi s tem. Ja, vele poslanik Luksemburga v, na portugalskem ni uh, neposredno pristojen za davčna vprašanja. Ja, diplomate je pač pošiljal tja uh, za to odgovorni minister. Ne vem zakaj. Mm, torej, počno domim, da je zunani minister eh, luksemburškega veleposlanika v, na portugalskem pooblastil za to, da se tam pogaja v davčnih stališčih. To res dvomim. No, je pa tu naloga luksemburške vlade, da pojasni, kaj točno se tukaj dogajalo. Tu, kar ste omenili v zvezi z sestankom v Washingtonu, pa spoh nisem vedel za leta 2003. Sven Giegold. <clears throat> Hvala lepa, gospod predsednik komisije. Še enkrat smo si ogledali, kako je z obdavčevanjem zasebnikov v Luksemburgu v zadnjih letih. In ugotovili smo, da je direktiva o obdavčevanju prihrankov, direktiva, o kateri smo se težko pogajali na evropski ravni, eh, no, Luksemburg je takrat. Uh, se odločil za določene izjemo. Ugotovili smo, da se v Luksemburgu to direktivo sistematično krši in na podlagi podatkov, ki smo jih analizirali, gospod Langen, se je to predvsem dogajalo v Luksemburgu, ne pa v Belgiji in pa v Avstriji. Ta eh, To izogibanje tej direktivi, to se je dogajalo v zavarovalnicah, v offshore podjetjih, je samo povzročilo to, da je prišlo do uh, Eh, nadaljnega izogibanja davkom. Zato vas sprašujem, gospod Juncker, ali boste državam članicam, ki takrat niso mogli odkriti svojih davčnih utajevalcev, sedaj pomagali in ali boste sprejeli evropsko zakonodajo, ki bo omogočila vsem davčnim organom, da uh, preučijo vse potrebne dokumente, zato da bodo lahko uh, odkrili tiste osebe, ki sistematsko, čezmejno gledano, um, uporabljajo radne nepravične davčne prakse. Potem, uh, po panamskih dokumentih smo Eh, sestavili strokovno skupino, ki jo sestavlja šest oseb. Vi ste danes zagotovili, da boste, te, eh, da boste v to skupino napotili več osebja, zato da bo lahko dejansko v stanju opravljati svoje delo. In pa še nekaj. Države članice se bodo upirale določenim predlogom, ki ste jih končno predložili v zadnjih nekaj letih. Ali ste pripravljeni na osnovi 116. člena eh, predložiti te predloge, tako da bodo ti zakonodajni predlogi podvrženi eh, postopku absolutne večine. Na ta način bi lahko tudi države članice končno pokazale prave barve, ne pa da se še naprej skrivajo za posamičnimi davčnimi oazami. Hvala. Eh, trikrat lahko odgovorim ja na vaše vprašanje. Ja, jasen odgovor. Gospod Gigolt ima možnost pod vprašanja. Ja, najprej hvala za te pozitivne odgovore. Mi se bomo še naprej prizadevali za to. Še nekaj bi želel dodati. To, kar si želijo številni ljudje, je ravno to, o čemer je govoril Mihajl Teurer. Rekl bi, vi ste postali um, uh, uh, Pavel iz Savla. Predložili ste predloge, ki so strožili ki so strožji kot uh, eh, dosedaj, ampak uh, državljani vam, neč, vam več ne zaupajo na podlagi vašega predhodnega uh, dela. In pravzaprav uh, to obžalujem, glede na to, da ste vendarle predložili nekaj pozitivnih uh, predlogov na tem področju. Gospod Vigold. Ja, jaz eh, razumem, da tukaj zrete pri tem težavnem področju tudi v preteklost, ampak jaz ne bi želel, da se moja verodostojnost meri na podlagi tega, kaj sem počel kot eh, premije posamezne države, ampak da boste moje delo ocenjevali na podlagi mojega dela v komisiji. nobena komisija ni na področju tevanja davkov in nepravičnih davčnih praks predložila toliko zakonodajnih predlogov kot naša. Maja leta 2015 smo sprejeli novo direktivo o boju proti pranju denarja. Oktobra 2015 uh, eh, smo sprožili pobudo za avtomatično izmenjavo informacij, ko gre za davčna stališča. Leta 2017 bo ta direktiva stopila v veljavo. In tako bo prišlo do prve izmenjave informacij med državami članicami. Januarja leta 2016 smo podali predloge v zvezi z avtomatsko izmenjavo informacij na osnovi poročil po posameznih državah v zvezi z multinacionalnimi eh, podjetji. No, tudi takšnega predloga nikoli prej ni bilo. Prav tako smo predlagali to, da bi ta poročila po posameznih državah bila javna, čeprav svet nad tem ni bil navdušen, če se milo izrazim. Parlament je leta 2017 to prav tako podprl in tudi ta korak vsekakor pozdravljam. Julija 2016 smo podali nove predloge. Eh, v zvezi z pravnim denarjem, prav tako pa smo sprejeli tudi nove predloge v zvezi z dejanskimi lastniki leta 2015 in 2016 smo sprejeli tudi nekaj mednarodnih dogovorov o preglednosti z Lichtensteinom in San Marino. In to je bil tudi eden izmed pogojev za to, da, bi, za to, da so države članice leta 1997 privolile v izmenjavo informacij. Potem um, izboljšali smo tudi direktivo o boju proti izogibanju davkov in uh, potem smo predložili še nekaj danosežnih predlogov, tudi nove eh, predloge o izmeri uh, davčne osnove. In upamo, da bo ta predlog kmalo napredoval. Oktober 2016 pa smo imeli tudi resolucijo o boju proti uh, dvojnemu obdavčevanju, in leta 2019 bo vstopil v veljavo tudi mehanizem za reševanje sporov. Januarja 2016 smo predložili seznam o davčnih jurisdikcijah. Torej gre za nek kooperativne uh, davčne jurisdikcije, ta seznam bomo sedaj dopolnili. Skratka, to so vse uh, zelo daljnosežni predlogi, ki jih je predložila ta komisija. Ja, hvala. Mislim, da se vsi v odboru strinjamo, da je komisija tukaj poskrbela za napredek in prav gotovo to vse uh, podpiramo. Za EFDD David Coburn naslednji. Ähm, hvala lepa. Lepo vas pozdravljam, gospod Juncker. Kot premijer Luksemburga ste fanatično verjeli v davčno konkurenčnost. Jaz se z vami strinjam, to vodi do učinkovitosti, na ta način lahko težko zasluženi davčni, davkoplačevalski denar eh, Eh, dobro in učinkovito porabimo. Eh, to je bil torej eh, Junker po starem. Sedaj pa ste, sprem, ste obrnili ploščo, sedaj želite trošenje davkoplačevalskega denarja. Kako pravzaprav spravite ta dva žonkloda? Uh, to je kot, da bi imel Pavel svoje razkritje na poti v, da, v Damasku ali se je vam to zgodilo na avtocesti v Luksemburg ali kako? Uh, Zakaj je prišlo do tega preobrata? Želel bi si dobrega starega Jean-Claude, kjer bi imeli ustrezno davčno konkurenčnost po celotni Evropski uniji, ko bi imeli učinkovito in odlično gospodarstvo, kot smo ga imeli včasih. Gospod predsednik. David. Prav vrnil sem se, kdaj boš, počaka sem, da boš spet ulovil svoj humor, ampak to se je zgodilo na koncu tvojega prispevka. Ja, ne vem, če sem zadovoljen s tem, da me, opaz, da me opisuješ kot nekakšno šizofreno osebo, ki je bila včasih stara, ta je nova. Jaz še vedno verjamem v eh, davčno konkurenčnost, ampak sedaj se bolj osredotočam na druge stvari, Sedaj se osredotočam na pravično davčno konkurenčnost. Davčna konkurenčnost žal ni vedno pravična. Ni pravična zato, ker imamo veliko vrzeli po celotni Evropski uniji. Naj vam podam primer za to. Direktiva o DDV-u. Spomnim se, ko je ta bila sprejeta v svetu tam imate na stotine različnih pravil o, o države do države, ko gre za minimalne stopnje um, DDV-ja. Uh, države članice se vedno uh, krčevito pogajajo, ko gre za njihove lastne interese. Tako da tukaj ne gre za toliko za razliko med starim in novim, ampak gre za to, da se sedaj osredotočim predvsem na pravično davčno konkurenčnost. Hvala. Mario Borgecio za INF e je naslednji. Kome in le prešite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Številne finančne in pa borzne transakcije potekajo eh, tajno, eh, skrivajo se za eh, slamnatimi podjetji in ne ve se, odkot prihajajo sredstva. Katere ukrepe bo sprejela Evropska komisija za to, da bi v državah članicah, še prav posebej v davčnih oazah, kot sta Luksemburg ali pa Nizozemska, Eh, preprečila bančne transakcije, pri katerih ni priverjen vir kapitala. Tukaj ne gre zgolj za davčne utaje, ampak gre tudi za eh, nevarnost eh, vstopa dobička iz kriminalnih dejavnosti in sicer na trg In naj navedem še en primer. Mišel eh, Muskat, žena eh, malteškega premjeja, naj bi imela eno izmed podjetij registriranih na eh, Panami. Potem Pa je tukaj še Leila Alijeva, včerka eh, diktatorja Azerbajdžana, ki naj bi tudi imela podjetje, ki je registrirano eh, v eh, Dubaju. Torej, ne dvomim, da je novi Junker bojevnik, ki namerava poseči v te škandalozne primere. Ali nameravate puščico uporabiti eh, za zadušitev teh škandalov ali kaj nameravate storiti? Malta, worden, ab... Ja, o teh primerih z Malte smo že razpravljali, ampak vseeno, gospod predsednik, izvolite. Kolega, ne morem se izraziti o dogodkih na Malti. To je zadeva malteške vlade. Oni morajo se ukvarjati s tem, jaz ne morem tukaj kar eh, tako spontano sprejemati stališč o notranjih zalivah ene izmed držav članic. No, kar se tiče informacij o dejanskih lastnikih, v zvezi s tem sem vam že povedal, da smo julija 2016 predlagali nova pravila za to, da bi eh, razširili um, dostop do teh informacij o dejanskih lasnikih, kajti pomembno je, da lahko davčni organi identificirajo dejanskega lasnika neke entitete ali podjetja. Ta, januarja, eh, ta pravila bo dostopila v veljavo januarja 2019. Kakšno dodatno vprašanje? Ne, ne, samo komentar imam. To pomeni, da predsednik priznava da trenutno različne mafijske in pa kriminalne združbe lahko vlagajo v realno gospodarstvo in tega nihče ne nadzoruje oziroma tega nihče ne more nadzorovati. Uh, Julija 2016 je bil predstavljen ta predlog, uh, direktivo je treba sedaj prenesti v nacionalne zakonodaje in to pač uh, zahteva uh, nekaj časa. Leto oziroma dve leti ali dve leti in pol se mi zdi relativno malo časa za tako pomembno zadevo. Marko Sferver. Ja, hvala. Uh, ja, um, Kar se tiče prenašanja premoženja iz Nemčije v Luksemburg, Avstrijo in tako naprej, tukaj je bilo veliko um, grešnikov. Uh, kakorkoli, uh, smo pa dopustili nastanek uh, davčne oaze znotraj Evropske unije in to je Madeira. In, uh, Komisija je v zvezi s tem eh, objavila določeno eh, dovoljenje, so pa ob tem opozorili, da to ne pomeni eh, dopuščanje raznih davčnih ugodnosti ehm, na tem otoku. No, leta 2014. je pa tam nastalo uh, več kot uh, eh, 1700 delovnih mest, eh, približno 800 podjetij, skratka, uh, predvsem gre tukaj za slamnata podjetja. Slišali smo, da je v, samo v eni stavbi v Funšalu tako uh, ima sedež uh, eh, 880 podjetij in zato je postalo jasno, da takšne davčne ugodnosti so prispevale k nastanku davčne oaze, čeprav je komisija to tajila v svojem prvem dovoljenju leta 1987. Eh, Hvala. Ja, no, ko bomo eh, ponovno uvedli cestnine med eh, Bavarsko in Avstrijo, se bo seveda ta situacija popolnoma spremenila. Kar se tiče Madeire, če se prav spomnim, je Delorjeva komisija um, dopustila to ugodno za Madeiro in takrat je bilo pravilo pač eh, to, da lahko imate takšna izjemna pravila za periferne regije v Evropski uniji. Uh, jaz nisem vedel za to posebno dovoljenje za, Madejre, za Madejro. Eh, jaz nažalost ne morem eh, pokomentirati vseh odločitev, ki jih je sprejela komisija še v času pred pacem berlinskega zidu leta 1987. situacijo glede slamnatih podjetij na Madeiri pa mora bolje poznati njihov finančni minister, ne pa komisija. Ja, veste, to, na to smo vedno znova opozarjali tudi v času Barozove komisije in tudi v memorandumu o soglasju, ki je bil sklenjen za Portugalsko, ki ga je sklenila Trojka, eh, je bilo zapisano, da bi morali eh, se posvetiti tudi v tem posebnim davčnim režimom. Tako da je o tem bilo večkrat razpravljeno, tako v komisiji, kako tudi v evroskupini. In, Mislim, da je ta primer že bolj poznan, kot ste vi sedaj tukaj prizna, priznali. No, in komisija že ima potem nalogo, da če sprejme takšno izjemo, takšno dovoljenje, potem mora tudi poskrbeti za to, da bodo tukaj spoštovana pravila. Ich komme auf das Thema Madeira ganz gerne. Ja, lahko se vrnem na to, temo, na to temo Madeire. To bomo preverili. Jaz nisem bil eh, predsednik Evroskupine takrat. Ja, če bi eh, takrat rešili ta problem davčne oaze v memorandumu o soglasju, potem bi trojka vse naredila kaj koristnega. Anmeldu. Tako, zaključil sem seznam govorcev v imenu uh, političnih skupin, štirje pa ste se še javili k besedi. Uh, in sicer uh, Louis Michel bo prvi na vrsti, uh, eno uh, minuto bo dobil vsak govorec. Ja, gospod uh, predsednik, najprej najlepša hvala za vsa uh, pojasnila, ki ste jih podali. Uh, Vaša eh, komisija je storila veliko več kot vse prejšnje komisije, to moram priznati, v zvezi z problemom, o katerem danes razpravljamo. Eh, pravzaprav ste storili zelo veliko, vendar pa eh, je pred vami še dolga pot. Ampak, če se spomnim prve Barosove komisije, Moram povedati, da eh, so eh, reforme zares izjemno obsežne v primerjavi z reformami Barosove komisije. Mislim, da je to pravilno poudariti. Imam eh, le eno vprašanje. Zakaj komisija ne zahteva od držav članic, da sprejmejo konkretne ukrepe, ki bi prispevali k večji davčni harmonizaciji? Na ta način bi bila celotna Evropska unija bolj privlačna za tuje vlagatelje, zagotovljena pa bi bila tudi pravna gotovost. Evropska unija bi eh, lahko eh, posegla v neposredno obdavčevanje, to bi vplivalo na prosti pretok. ne želimo, da bi eh, pravniki, eh, odvetniki eh, predlagali svojim strankam, da izkoriščajo razlike med davčnimi sistemi posameznih držav. To je politično vprašanje. Ne gre za vprašanje pasivnosti komisije. Mislim, da bi morala Evropska komisija postaviti svet pred dejstvom. Hvala lepa, Louis Michel, gospod predsednik. Vse je odvisno od eh, področja uporabe ambicije, ki ste jo izpostavili. Eh, vaš predlog se nanaše na eh, harmonizacijo davčnega sistema za uh, pravne osebe in to se mi zdi eh, precej ekstravaganten eh, predlog. Eh, vendar pa je potrebno povdariti tudi, da se davčne zadeve urejajo z soglasjem v svetu in Kot najbrž sami veste, soglasje je zelo težko eh, doseči. Na vsak način moramo z naslednjo spremembo pogodb uvesti eh, kvalificirano večino eh, na davčnem področju, sicer ne bomo dosegli nobenega pravega napredka. Najlepša hvala. Prvonž Perez, tudi za minuto. Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospod predsednik komisije rada bi se vrnila k eh, seznamu tretjih držav, ki predstavljajo tveganje. Evropski parlament je ta seznam že dvakrat zavrnil. Eh, zdi se mi eh, kontroverzno, katere države so bile uvrščene na ta seznam. Evropska komisija Eh, ni eh, uvrstila na ta seznam nekaterih eh, držav, za katere je Evropsko investicijsko banko prosila, da v teh državah ne ulaga, naj naštejem le Panamo ali pa Libanon. Pravite, da nimate dovolj sredstev, da bi storili to, kar morate storiti enota, ki se ukvarja z pranjem denarja, je enota, ki je bila prvotno v pristojnosti komisarja eh, Hila, potem pa eh, smo to enoto eh, prestavili, mislim, da je zdaj v pristojnosti komisarja Moskovisija. In v določenih državah obstajajo upravičeni dvomi in mogoče bi se morali osredotočiti na te eh, države na mesto, eh, da pripravljate različne sezname. Kot sem dejal, si bo eh, komisija ogledala to vprašanje do konca leta. Komisarji, ki so pristojni za ta področja, podrobno pregledujejo vse te mehanizme. Ta seznam bo dopolnjen. In omenili ste Evropsko investicijsko banko. Evropska komisija je podala pobudo v zvezi s tem. In uh, s tem se prihodnost že začenja. To boste obravnavali jutri. Ana Gomeš, tudi za minuto. Gospod predsednik, upamo, da bo Evropska komisija uh, uspela pojasniti, kaj se je zgodilo uh, z trojko ko so eh, bili eh, zahtevani višji davki za srednji razred na portugalskem, eh, medtem ko so bila sredstva prenakazana v davčne oaze, kot je Panama, recimo preko podjetja Portošanto. Torej, zanima me, ali eh, si bo Evropska komisija ogledala dejanski eh, sistem pranja denarja, eh, ko gre za prodajo potnih listov, za tako imenovane zlate vizume in podobne zadeve, ki se dogajajo tudi v moji državi. Eh, kaj boste storili v zvezi z najnovejšimi sistemi pranja denarja tudi v Luksemburgu? Eh, ta sredstva se namreč uporabljajo tudi za terorizem. Dobro, dve vprašanji. Najprej v zvezi s prodajo potnih listov eh, in potem z varnimi pristanji. No, kot sem povedal, smo uvedli nova pravila za boj proti pranju denarja, predvsem zato, da bi se borili proti davčnim utajem in pa eh, da bi. Uh, ukinili vere financiranja za kriminalne združbe in pa terorizem. Dialog se je pričel med parlamentom in svetom in eh, v okviru tega dialoga bodo obravnavana vsa eh, ta vprašanja. Niste na nekaj pozabili, gospod Junkar? pogledal si bom ta uh, problem varnih pristanov, ne vem natančno, zakaj gre. Uh, v zvezi z Luksemburgom smo uh, o tem že razpravljali. In uh, odgovorni za to področje v Luksemburgu mi je zagotovil, da ne prihaja do nobenih kršitev. Gospod Zambac, ki je naslednji na vrsti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod predsednik komisije, govorili smo o obdavčevanju v Luksemburgu, o panamskih dokumentih, govorili smo o irskem primeru in eh, Vse to je precej pretresljivo, ampak poglejmo v prihodnost. Čakamo na vrh eh, med Evropsko unijo in Kitajsko 1. januarja. Katere ukrepe nameravate sprejeti v eh, tem okviru, ko se boste pogovarjali s kitajskimi kolegi, zato da bi se izognili eh, podobnemu škandalu v primeru Kitajske. Uh, eh, 14. novembra 2014 v Brisbaneu v Avstraliji sem predlagal sistem avtomatične izmenjave informacij. Niso se vsi evropejci strinjali in velika večina drugih se ni strinjala, ampak k temu se vedno znova vračamo. V v okviru pogovora o mednarodnih pogodbah. Hvala lepa. Še trije ste prosili za besedo. Najprej Tomas. Najlepša hvala, Jean-Claude. Zelo presrnatljivo, pa tudi navdušujoče je, da eh, kljub eh, vsem kritikam, ki so bile eh, izrečene, eh, lahko slišimo tudi, da je predsednik eh, komisije eh, precej eh, dosegel. Eh, 12 pobud eh, je bilo na tem področju, tega sploh nisem vedel. Eh, temeljno pristojnost eh, na področju davčne politike imajo države članice. To soglasje v svetu je potrebno spremeniti, zato je potreben politični pritisk in zato potrebujemo vašo podporo. Ali boste na naši strani, Jean-Claude Juncker? Tomasu sem pred nekaj minutami rekel, da eh, sem mnenja, da če bo prišlo do spremembe pogodb, da se je potrebno uh, pogovarjati o soglasju in da je potrebno ta postopek nadomestiti z postopkom kvalificirane večine. Drugače napredka ne bo mogoče doseči. Naslednja je Evelin Regner. Najlepša hvala. Uh, še enkrat varen pristan. Eh, žal mi je, da moram ustrajati pri tem. Tukaj gre eh, za prosto carinska območja in eh, zdi se mi zares nespremljivo, da je v Evropski uniji mogoče, da se zlato in slike lahko hranijo na tako imenovani nikogaršni zemlji. Ali si ne bi eh, morala Evropska komisija to ogledati in podati pravne eh, predloge v zvezi s tem? Najlepša hvala. No, politika se prične eh, z opazovanjem stvarnosti. Najprej potrebujemo realno sliko. Torej, ja, to je bila jasna izjava. Najprej je potrebna analiza Potem eh, pa eh, bodo podani predlogi. Komisija je edina, ki ima pravico podajanja predlogov. Eh, Evi Šlajn, hvala lepa. Predsednik Juncker, Evropska unija, ki temeli na davčni konkurenci, ni trajnostna unija, še prav posebej. Če si ogledamo davčne stopne, kot je nič cela nič pet odstotka. Evropska komisija je naredila korak naprej, ampak tukaj gre za globalni izziv, ki ga ni mogoče rešiti na nacionalni ravni, pa tudi ne na ravni Evropske unije. Države v razvoju plačujejo najvišjo ceno zaradi eh, davčnih utaj. Ali eh, ne bi morali imeti poročanje o davčni politiki po specifičnih državah, eh, ki bi bilo javno in ki bi eh, zajelo ne le Evropsko unijo. Poteleg tega je potrebno vključiti tudi druge države v avtomatično izmenjavo podatkov. Kaj počne Evropska komisija in to je moje vprašanje v zvezi s prostotrgovinskimi sporazumi, ki vzpodbujajo davčne utave v teh tretjih državah in kaj počne Evropska komisija, da bi bile te države vključene v eh, spremembe na mednarodni ravni na davčnem področju. Tukaj govorim o, o, o širši, eh, širšem sodelovanju v okviru Združenih narodov. Hvala lepa. Komisar Junkar, izvolite. Eh, malce se obotavljam, ne vem, če trgovinski sporazumi vodijo v davčne utaje. To je odvisno od izvajanja, pa tudi od vsake posamezne države. Uspelo nam je eh, prepričati 85 držav na svetu, da sodelujejo v avtomatični izmenjavi informacij. In potem podrobno sem preveril ta seznam. 85 držav je na tem seznamu. Tudi v G20 so države v razvoju zastopane. In tudi v okviru G7 se pogovarjamo o tem, izvajamo pritisk. Ampak eh, videli bomo, kaj se bo zgodilo. Imamo še dve minuti. Najlepša hvala. In še eh, zadnje vprašanje. Najlepša hvala. Rada bi vas vprašala, kako nameravate zagotoviti dosledno politiko v boju proti davčnim otajam, recimo pri razvojni politiki, igra ta pomembno, poliko, pol, eh, um, pomembno vlogo Evropska investicijska banka in Evropska banka za eh, razvoj. Eh, in pojavljajo se določeni problemi, ki jih nismo uspeli rešiti. Kaj pa? davčne posledice trgovinskih sporazumov. Ali si prizadevate za doslednost v boju proti eh, davčnim utajam na ravni komisije? Najlepša hvala, gospa kolegica. Gospod predsednik komisije, lahko kaj poveste o tem? vprašanje se mi zdi podobno vprašanju, ki ga je zastavila že prvonš. EIB, EBRD. Temu pozorno sledimo. Je bilo to vaše vprašanje? To je bil moj odgovor. Ne vem pa, ali je bilo to vaše vprašanje. Ja, nekaj takšnega. Okay. Gut, ich darf uh, unser Hearing schließen. Ich darf Ihnen, Herr Kommissionspräsident. Tako, rad bi se zahvalil, prisrčno zahvalil predsedniku komisije. To je bila odkrita in pravična izmenjava mnen. 19 kolegov je zastavilo vprašanja. Želimo vam veliko uspeha. Imate podporo parlamenta pri izvajanju eh, predpisov, sedaj pa prekinjam sejo za 15 minut. Najlepša hvala še enkrat, gospod predsednik.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 zasveri. Okay. To si svedil? Sim. To si svedil reski. No, pa če ga, kako? To je niko. Kako ta ligarja? Ne, ne, ne.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 Good afternoon. We continue now our... Dobar dan, sedaj bomo nadaljevali z našo sejo. Sedaj bom prešel eh, na svoj eh, materni jezik, nemščino. Državni sekretar je z nami za davčna vprašanja in sicer Republike Portugalske, Fernando Rojo Andrade. Gospod Andrade, zahvaljujemo se vam, za to, da ste se odzvali na našo vabilo in da se bomo lahko z vami pogovarjali o davčnih zadevah eh, na portugalskem in na enem izmed vaših otokov. Eh, v pogovoru z predsednikom Junkarjem so bila zastavljena tudi vprašanja v zvezi z Madeiro in eh, zagotovo bomo imeli podobna vprašanja tudi za vas. 45 minut imamo. Uh, imeli bomo uh, eh, eno minutno vprašanje in potem boste dobili dve minuti za odgovor. Prisrčno vas pozdravljam, hvala lepa, da ste prišli in beseda je vaša za uvod. Uh, za uvod je predvidenih pet minut. Izvolite, gospod državni sekretar. Najlepša hvala, gospod predsedojoči dame in gospodje poslanci, rad bi se vam zahvalil za eh, povabilo v vaš odbor. Najprej bi rad opozoril na to, kako zelo pomembna je tema, o kateri danes razpravljamo in kako pomembno je delo, ki ga opravljata. Davčne oaze so dolga leta služile za to, da so državljani tam skrivali svoje prihodke, ki. Eh, niso služili splošnemu dobremu. In takšna praksa ni slaba le za davčni prihodek, ampak tudi za verodostojnost davčnih sistemov. Panamski dokumenti so še enkrat eh, osvetlili to temo potem, eh, ko so bili objavljeni dokumenti, eh, ki so pokazali na utajo davkov. Potem, ko so bile objavljene te informacije, eh, se je portugalska vlada odzvala in uvedla preiskavo zopr te osebe. 145 oseb je bilo predmet preiskave in znotraj delovne skupine, eh, ki je bila vzpostavljena eh, v organizaciji OECD, obstaja dobro sodelovanje, podobni postopki potekajo tudi drugi. Eh, Panamski dokumenti so bili zelo koristni, kaj ti opozorili so na to, da je to, da takšni dokumenti ne morejo nadomestiti eh, seveda organizaciji eh, eh, podatkov posamezne države, so pa zelo pomembni podatki za pobiranje davkov. Pogosto nimamo vseh ustreznih informacij, In eh, zato je pomembna izmenjava eh, davčnih informacij med državami članicami, še prav posebej, eh, ko gre za davčne informacije. Tako bi namreč lažje rešili probleme, ki se pojavljajo na tem področju. Nacionalna eh, zakonodaja na portugalskem je samo en vidik. Portugalska. Eh, sodeluje na dvostranski in večstranski ravni z številnimi državami članicami Evropske unije. Sodeluje tudi v avtomatični izmenjavi podatkov, zato sem zelo vesel, da ste me danes eh, povabili v vaš odbor. Finančne inštitucije morajo nadzirati eh, transakcije eh, v tretje države oziroma na eh, druga območja, objavljati morajo tudi javne statistike in ta sistem je bil uveden, ko smo ugotovili, da je do leta 2014 bilo izvedenih veliko transakcij, ne da bi o njih eh, imeli eh, zadostne informacije in zaradi tega Eh, smo sedaj skušali izboljšati sistem. Nadzorni sistem eh, transakcij eh, v offshore območjih je problematičen, kadar gre za različne transakcije, recimo, ko gre za prenos sredstev v neko tretjo državo, kar potem ne služi nikomor in uh, na ta način je oškodovan davčni urad, pa tudi celotna država. Zaradi tega potrebujemo čezmejne eh, mehanizme, tukaj govorim predvsem o evropskem mehanizmu, ki zahteva uvedbo registra in zagotovilo informacij, ki so uh, zapisane tudi v portugalski zakonodaji. Tako ima država dostop do informacij o transakcijah, ki so jih izvedli eh, državljani Evropske unije, če tudi so eh, transakcije potekale preko tretjih držav. Takšno je vsaj stališče portugalske vlade. Hvala lepa, gospod državni sekretar, še enkrat se vam zahvaljujem da ste prišli v Bruselj, eh, organizirali bomo tudi eh, misijo, eh, opazovalno misijo na portugalskem, zato je to neke vrste priprava na to misijo. Najprej dobi besedo eden izmed soporočevalcev in sicer Jepe Kofot. Hvala lepa, da ste prišli v naš odbar, hvala lepa, da ste pripravljeni urisati situacijo na portugalskem. Zelo me zanima nenadzorovan eh, prenos eh, v offshore območja. Eh, tukaj gre za milijarde evrov. Ali nam lahko poveste, kako se je to lahko zgodilo, kako je lahko prišlo do tega nenadzorovanega prenosa sredstev v davčne oaze? Ali veste, kdo je imel dobiček od teh transakcij, posredniki, Eh, državljani, eh, portugalska eh, centralna banka je večkrat omenjena. Kako poteka preiskava na portugalskem? Ali ima tužilec na voljo zadostne informacije? In uh, glede na to, da ste bili pod nadzorom trojke, me zanima, kakšno vlogo je igrala trojka pri prepričevanju uh, eh, teh uh, obsežnih uh, prenosov v davčne oaze. Najlepša hvala, beseda je vaša. Najlepša hvala. Najprej bom odgovori na vprašanje v povezavi z eh, nenadzorovanjimi transakcijami. Takoj, ko smo izvedeli za to, eh, je eh, bilo poskrbljeno za to, da so davčni organi dobili ustrezne informacije, ampak ob pregledu teh informacij smo ugotovili, da so potekale različne transakcije, približno v vrednosti desetih milijard evrov kjer uh, finančne transakcije uh, niso uh, eh, mogli biti analizirane. Analizirane so uh, bile šele kasneje. Torej, to situacijo smo sedaj popravili, tudi avtomatičen nadzor je izboljšan in sedaj ima davčni organ dostop do vseh informacij, eh, ki jih posredujejo eh, finančne inštitucije. Tudi toživstvo ima dostop do teh informacij in sprejeli smo tudi zakonodajo v zvezi s pranjem denarja in vsega. Ta predvideva tudi preventivne ukrepe pred uvedbo eh, kazenske preiskave. In eh, trojka eh, ni vplivala na ta vprašanja. Gospod Ježek, najlepša hvala. da ste prišli danes k nam. Zanima me, kako ocenjujete izvajanje evropske eh, zakonodaje eh, za tega področja v vaši državi. Pred eh, vami je bil tukaj predsednik komisije Juncker. Zanima me, kakšno je sodelovanje z Evropsko komisijo pri izvajanju. Poleg tega pa me zanima tudi izvajanje zakonodaje v eh, vaši eh, državi? Kako gledate eh, na nadzor vseh posrednikov, bank, svetovalcev in tako naprej? Ja, dank, ja, najlepša hvala, gospod državni sekretar. Najlepša hvala za zastavljeno vprašanje. Mislim, eh, da je vloga evropskih inštitucij ključnega pomena eh, za vzpostavitev eh, mehanizmov izmenjave informacij. In še enkrat bi rad opozoril na to, in to sem že rekel v svojem uvodu, da je prišlo do spremembe pravnega okvira Eh, na evropski ravni, pa tudi eh, na ravni posameznih držav. Eh, namreč sedaj imamo informacije tudi iz tujine zaradi te avtomatične izmenjave podatkov. Zato ni toliko pomembno, kakšna je obdavčitev v drugih državah, kajti eh, če eh, so avtomatično posredovane informacije, se lahko izvajo tudi eh, ustrezni davčni zakoni. To pomeni, da je Evropska unija na tem področju veliko storila, prevzela je tudi priporočila OECD in zaradi tega lahko Evropsko unijo le pohvalim in upam, da bo nadaljevala po tej poti, kar pa zadeva izvajanje evropske zakonodaje ne gre zgolj za izmenjavo informacij, potrebno je uporabljati tudi davčno zakonodajo in eh, to je seveda predvsem v pristojnosti držav članic. In zaradi tega je eh, po mojem mnenju zelo pomembno, da poskrbimo za ustrezne vzpodbude, tako bo, da bodo države članice nadaljevale po eh, tej poti, vzpostavile ustrezne mehanizme in da bodo nacionalni organi na ta način imeli možnost eh, opraviti svojo nalogo. Hvala lepa. Gospod državni sekretar se natančno drži časa. Odlično. Sedaj pa Nunjo Melo v imenu skupine ILS. E eh, Najlepša hvala. Gospod eh, predsedajoči, preden mi pričnete odštevati čas, bi rad na nekaj opozoril. rad bi se obrnil na predsedstvo. Ta razprava je tudi politična razprava, zato moramo upoštevati eh, tudi dejanske podatke. Jepekofot je navedel eh, določene podatke, eh, je poročevalec socialistične stranke in rad bi opozoril na to, da je bila v teh podatkih napaka. Med leti 2016 in 2014 so bile izvedene te transakcije, o katerih je govoril gospod državni sekretar. Mislim, da so napake tukaj nedopustne. Direktorica organa za davčni nazor je povedala, da je da, so, eh, da je bilo 18 od 20 drža, eh, davčnih transakcij izvedenih v letih 2014-2015. Torej, to je potrebno upoštevati. Torej, 2015 do 2016, eh, to je obdobje, v katerih je bilo izvedenih 18 da, uh, transakcij. Sedaj pa prehajam k svojemu prispevku, gospod predsedujoči. Rad bi pozdravil eh, državnega sekretarja in mu zastavil sledeče vprašanje. V letu 2010, augusta 2010, je socialistična vlada pod vodstvom gospoda eh, Sokrateša potrdila da eh, bo eh, Panama črtana z seznama davčnih oas na portugalskem in portugalska vlada je sprejela ustrezne korake za eh, črtanje Paname z tega seznama. Potem pa je bil sprejet zakon, ki je je preprečil uporabo političnih kriterijev pri uvrščanju držav na ta črni seznam. Državni sekretar se je odločil tudi, da bo črtav Urugvaj z tega seznama in e, sicer ob nespoštovanju pravnih predpisov. ABCD e, eh, eh, člen e, 73D portugalske zakonodaje. E, Gospod državni sekretar, kako lahko podpirate zakon, ki se pravzaprav krši? Z odlokom eh, je nemogoče kršiti zakonodajo. Ali eh, ste zaprosili za izjavo davčnega urada? In še tretje vprašanje, gospod državni sekretar. V portugalskem parlamentu in prehajam k zaključku. ste govorili o uh, desetih milijardah evrov. Katere transakcije ste obravnavali in katere banke so bile vključene? Please. Malce več časa bom vam dal za odgovor. No, eh, Najlepša hvala ne želim popravljati številk, kar zadeva pravne pomankljivosti. Govorili ste o davčni tajnosti in o napačnih informacijah. Kar pa zadeva vaše konkretno vprašanje? O tem lahko spregovorim.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 predlagal, da bi pa nam črtali seznama eh, davčnih oaz leta 2010. To ste pravilno povedali. Podana pa je bila tudi izvjava zunanjega ministrstva eh, po Paname po obisku eh, Koelja. Ampak tukaj je šlo zgolj za izjavo panamske vlade. Na tem seznamu naj bi bile predvsem tiste države, ki ne želijo sodelovati. In zato je tako zelo pomembno, da imamo dostop do vseh davčnih informacij, ki so pomembne. Ne gre zgolj za obdavčevanje v posameznih državah. Govorili ste o odloku, s katerim so bile tri države črtane z tega seznama. To je bil najdaljši seznam davčnih oaz, ki smo ga kdajkoli imeli. In to je tudi najdaljši seznam, eh, ki ga ima katerakoli država v Evropski uniji. Tri države smo črtali zaradi tega, ker so izpolnile določene pogoje, kot recimo izmenjavo informacij z portugalsko. Eh, šlo je eh, za eh, pozitivno oceno izmenjave informacij tudi strani OECD in na tej osnovi smo se odločili za črtanje treh držav z tega seznama. In ena izmed teh treh držav je bila Panama. In to je bilo povsem jasno. Uh, posredovano tudi zunanjemu ministru Paname. Potem pa k informacijam, o katerih ste spregovorili. V nasprotju z eh, dosedanjo vlado je moja vlada popravila situacijo in vsega, objavila statistične podatke na spletu v zvezi z temi transakcijami. To so sedaj javne informacije, informacije, ki niso bile objavljene, pa niso bile objavljene ker portugalska zakonodaja vsebuje načelo davčne tajnosti. Je, je, je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 zakona bom predložil predsedujočemu, da boste lahko to prebrali. OECD ne piše zakonu na portugalskem in tu se da preveriti, ali je vlada kršila zakonodajo ali ne. To velja tudi za člene 79, 78, 81, 80. Torej, če date informacije sekretarijatu, bomo lahko napredovali. Imamo tu še druge poslance, ki želijo zastaviti vprašanja. Hvala lepa, te informacije bomo preverili. Naslednja je Ana Gomeš. Eh, hvala lepa, dobrodošli, gospod državni sekretar. Imamo vprašanje za vas. Ali obstaja kakšna utemeljitev za, za ustavljanje preiskav in sicer preiskav o transakcijah v letih 2011-2014. Kaj se je zgodilo pozdaj, je leta 2015 in 2016? Kdaj bomo dobili te konkretne podatke? Pomembno je tudi, da zvemo, ali zadevajo te transakcije tudi Madeiro. Zanima me, ali obstaja nadzor uh, transakcij iz Madere v eh, te davčne oaze. Eh, leti 2015 in 2016 sta pa že pokriti z institucijami, ki ste jih omenili. Potem pa še vprašanje glede med institucionalnega sodelovanja. Eh, zanima me, ali Nizozemska in Luksemburg tudi sodita eh, okrog tistih, eh, ki sodelujejo. Portugalci gredo radi v te centre in kako velik je ta problem na portugalskem in tudi v drugih državah in sicer problem goljufij z DDV-jem, kjer se uporablja luka v Rotterdamu. Hvala lepa, gospod državni sekretar. Hvala lepa. Eh, torej, preiskava, ki jo omenjate, eh, je pod okriljem eh, Ministrstva za finance. Tu imajo neodvisno finančno inšpekcijo, ki nam pa ni predložila poročila. Tu gre za neodvisno preiskavo in mi čakamo na rezultate lete. In spraševali ste, kaj smo torej mi že storili do sedaj. Omenjal sem že eh, problem z informatiko. Eh, ta problem z IT-jem smo razrešili, imeli smo težave v obdobju 2013-2016, razkrili smo napako v letu 2016 in sedaj teh problemov nimamo več. Kot rečeno, popravili smo to vendar eh, zaradi vsega tega do sedaj nismo mogli objaviti statistik. Madera sodi eh, v ozemlje eh, naše države in eh, se pravi preiskava zadeva vse transakcije, tudi tiste z eh, Majdere, ne glede na to, kakšen je pravni sistem v tej regiji, torej izmenjava informacij zadeva Portugalsko in s tem avtomatično tudi Madeiro. V Evropski uniji ni nobenih ozemelj, ki so na portugalskem seznamu eh, davčnih vas, to ne bi bilo v skladu z evropsko eh, zakonodajo é que eu tenho informação que a Inspeção Geral de Finanças. Eh, Hvala lepa. Finančne inšpekcije so manda že zaključile te eh, preglede. Očitno tega eh, državnemu sekretarju še niso posredovali. Vendar treba je preiskati, kaj se dogaja. In vi, državni sekretar, ste v nacionalnem parlamentu govorili o tem in povedali ste, da 97 odstotkov transakcij sodi v sistem BG. Se pravi, gre za podjetje, ki eh, ne obstaja več ali imate o tem še dodatne informacije. Hvala lepa gospodu Meru in tudi sem to omenil, obstaja tudi uh, portugalska zakonodaja in zaradi te ne morem imenovati podjetja, ki je izvedlo transakcije. E, podatki, ki so objavljeni, se nanašajo na zneske in namembne države. E, ne boste pa našli uh, Eh, finančnih institucij, iz katerih eh, so eh, šle te transakcije. Žal torej vašega vprašanja ne morem ne potrditi, ne zanikati. Obe politični skupini sta prekoračili predvideni čas, sedaj pa EKR. Prosim, kolegica. Hvala lepa. Portugalska je bila v posojilnem programu pod vodstvom EU in IMF. Kakšne pogovore ste imeli s predstavniki EU eh, e in IMF o Madeiri in o eh, nacionalnih prezadevanjih za preprečevanje utaje in izogibanja plačevanja davkov na portugalskem. To je prioriteta. Kako ste se lotevali tega vprašanja? Hvala lepa, gospod državni sekretar, prosim. Hvala lepa. Mislim, da gre tu za dve ločeni vprašanji. E, najprej vprašanje o davčnem sistemu na Madeiri. Tu imamo posebni sistem v e, prostem pristanišču Madeira. Ta sistem je bil ustvarjen v neki uredbi, kjer so pomagali razvoju regije na skrajnem robu. E, to je razvojna pomoč pravzaprav za e, Madejsko regijo in že nekaj let tu ni nobenih določb za finančne storitve. Torej vprašanje finančnih storitev je tema preteklosti. E, potem pa boj proti utajam in izogibanju plačevanja davkov. To je bila prioriteta različnih nacionalnih vlad na portugalskem, na različnih ravneh, na različnih področjih. Tudi gospa Gomeš je to omenila. Tu je šlo naprimer za vprašanje DDV-ja ali pa dejstva, eh, da so DDV navajali s preniskimi zneski, potem so bile tudi napake pri uh, uh, ugotavljanju premoženja. Torej, na portugalskem so poskusili uh, prenesti sklepe postopka PEPS in pomembni so finančni mehanizmi, naprimer, tu so sedaj eh, možni samo določeni zneski, tu so zakonodajo prilagodili zato, da bi zagotovili preglednost finančnega sektorja in da bi eh, omogočili boj proti pranju denarja. Miguel Vegaš za GUE, prosim. Okay, Hvala lepa, gospod eh, državni sekretar. Dobrodošli v tem odboru. Imam kratko vprašanje. Najprej, eh, kako je s preiskavo v zvezi s panamskimi dokumenti in kako je tudi s Fix Lixi? 611 eh, portugalskih eh, davčnih zavezancev sodi v ta krok. Torej, mene zanima sedaj bilanca. Kakšna je bilanca? Koliko neplačanih davkov ste izterjali? Eh, ta informacija je zanimiva za javnost, jo mora poznati v detajlu. Potem pa vprašanje bančne ali davčne tajnosti. Kaj to pomeni danes in kako eh, to ovira preprečevanje pranja denarja in utaje davkov? Eh, kako je z novimi izzivi eh, kako se borimo proti njim, kako je z novimi določbami, kako je s številnimi podatki, ki jih je treba obdelovati. Ali ste pripravili za to dodatne kadre, finančna sredstva in podobno. Potem pa še zelo specifično vprašanje. Tu gre za poročanje o državah. Vem, da je v davčni zakonodaji predvideno, da se rezultati da je treba rezultate predstaviti agregirano za posamezno državo. E, Portugalska e, pa ima e, višjo mejno vrednost in sicer 750 milijonov evrov. Šele ko prestavljamo korači ta prak je treba javljati. Mene zanima, koliko podjetij sploh doseže teh 750 milijonov evrov, kolikšen odstotek gospodarstva je pokrit s temi določbami. Hvala lepa. Dve minuti vprašanj, beseda je vaša. Eh, hvala lepa. Glede Swissliksa in eh, panamskih dokumentov vam lahko rečem, da je večina informacij iz teh dokumentov starih in zaradi tega je težko uh, izterjati davke neposredno. Deloma smo uh, uh, v pristojnih organih sprožili kazenske preiskave zoper storilce. Uh, pomembne so posredne posledice. Mi smo določene primere identificirali v letih 2004 in 2006, eh, pa smo stvari potem eh, šele pozneje sprožili. Eh, glede panamskih dokumentov pa moram reči, da večino dokumentov še preiskujemo, da ugotovimo, ali se da izterjati nekaj davka ali ne. Res je, tu lahko dosežemo omejene rezultate. In eh, tudi, če delamo s takimi um, razkriti, eh, ne moremo vsega uporabiti. Pomembno je, kar dosežemo na podlagi uradne izmenjave informacij in zaradi tega smo tudi uh, okrepili IT in tudi Eh, kadre, treba je imeti dovolj ljudi za obdelavo vseh teh informacij. Potem pa eh, ta prak za poročanje, eh, če se določi nek prak, potem obstaja seveda tudi interes za podatke iz drugih držav in Porto Portugalska seveda ne želi, da bi potem imela doma eh, višji prak. Portugalska si želi nižji prak nasploh, eh, vendar nobena država očitno ne čuti eh, potrebe potem, da bi lastnim podjetjem naložila višje, večje obveznosti, kot to velja v drugih državah, kjer je eh, višji prak, torej tu morajo države sodelovati. Sven Gigold in Jose Manuel Fernandez sta še na mojem seznamu. Sven, hvala. Danes je pri meni vse to kaotično. E, govoril bom angliško, da me boste neposredno slišali. Tri konkretna vprašanja. Prvič po razkritjih. Ali menite, da je Portugalska kršila dožnosti eh, glede preprečevanja pranja denarja? Statistike čezmejnih transferjev niso bili eh, objavljeni v preteklosti, kot je to bilo predvideno. Drugo vprašanje, ali ste odločili spremljati eh, zlasti tiste banke, eh, ki jih v preteklosti niste nadzorovali in so bile vključene v panamske dokumente. In ali ste eh, sprožili kazenske postopke zopr te banke. In tretjič, nismo prepričani in ne vemo, kdo zagotavlja da bo eh, nadzor eh, zopr eh, pranje denarja dejansko izvajan na portugalskem. To je treba zagotoviti. Šele na ta način boste obveznosti na področju preprečevanja pranja denarja dejansko izpolnjevali. Hvala lepa, gospod državni sekretar. Eh, hvala lepa. Najprej bi pojasnil nekaj. Obstajajo najrazličnejše obveznosti, o katerih sem že govoril, zlasti kar zadeva transakcije v offshore eh, države. To so obveznosti na davčnem področju in to je ločeno od sistema nadzora za uh, namene preprečevanja pranja denarja. Torej obstaja ta portugalski pravni sistem in poročanje o transakcijah iz finančnih institucij je opredeljeno, te informacije je treba eh, posredovati zaradi eh, preprečevanja pranja denarja, vendar teh informacij ne dajejo davčnim organom, temveč centralni banki. To sta ločena sistema. Tu ni eh, sodelovanja pri tem vprašanju. potem informacije, ki sem jih dobil in Portugalsko so pred kratkem neodvisno ocenili in v naslednjih mesecih bomo razpolagali še z dodatnimi informacijami iz neodvisnih preiskav. Vendar eh, lahko ugotovimo, da eh, Eh, poročanje portugalske centralne banki ni eh, predstavljalo dvojni sistem. Eh, mi imamo še portugalsko tožilstvo in to je pristojno za boj proti pranju denarja, ni pa to povezano z davčnimi vprašanji. Potem pa glede vaših davčnih vprašanj. Če obstaja sum, kaznivega dejanja, davčni organi takoj kontaktirajo eh, organe kazanskega pregona. Javnemu toživcu sploh ni treba posegati v tem primeru. Upovedal sem, da danes močneje eh, osvetljujemo tiste finančne institucije, ki so sodelovali v takih finančnih transakcijah, nekaterih pa sploh ni več. Hvala lepa in sedaj eh, Jose Manuel Fernandez kot zadnji govornik. Which one? Uh, uh, uh, Vendar mi imamo tu pravila. Nekoliko sem presenečen. Kršitve in pravila davčna zakonodaja ne more biti ločena od eh, vprašanj pranja denarja. Čudno je, da je to ločeno. Prosim, zakaj ti dve strani ne sodelujeta? Če nekaj ugotovite o eh, pranju denarja, je treba o tem eh, obveščati tudi bančni nadzor. Tu je ključnega pomena, Eh, sodelovanje in vaš odgovor kaže, da je potrebno sodelovanje med tema organoma. Prosim, gospod državni sekretar. Še enkrat bom poskusil eh, natančno razložiti stvari. Morda nisem bil dovolj jazen. Celoten nadzorni sistem za pranje denarja, ki izhaja iz direktive, eh, zadeva finančne institucije. In tu imamo informacije bank. poslane nadzornemu organu. To je Banko Portugal, centralna banka. In organi kazanskega pregona imamo v pogled v te informacije. Ti komunikacijski eh, kanali pokrivajo tudi direktivo, ki govori o sumljivih informacijah eh, transakcijah. Potem pa offshore vprašanja. Tu gre pa za davčna vprašanja in ne za pranje denarja. E, davčni organ je organ, ki je vključen v nadzorni sistem za preprečevanje pranja denarja. Davčni organ lahko ugotovi določene aktivnosti ali pa ima določene sume uh, Eh, kaznivih dejanj, naprimer pranja denarja. Eh, v tem primeru te informacije posreduje naprej. Torej, če ima kakšne sume, da gre za pranje denarja pri teh transakcijah v offshore podjetja. Eh, če davčni organ ugotovi nekaj sumljivega pri offshore transakcijah, te podatke posreduje naprej, naprimer organom kazanskega pregona in drugim organizacijam, ki preprečujejo pranje denarja. In potem še daj eh, Jose Manuel Fernandez. Eh, torej, hvala lepa. Eh, dve vprašanje. Odgovor bo verjetno da ali ne. Nuno Melo je že zastavil to vprašanje. Tu je šlo za seznam, kjer so črtali tri države. Ali je vlada zahtevala, da tu posežejo dačni organi? Hvala lepa. Davčni organ je bil udeležen vse čas v celotnem postopku in je sodeloval eh, pri uresničevanju te direktive in zaradi tega imamo različna stališča davčnih organov. Davčni organ je bil vključen pri uresničevanju te direktive. To pomeni, gospod državni sekretar, to pomeni, da je davčni organ dal pozitivno mnenje za črtanje. Odgovor. Gospod poslanec, če me sprašujete, ali sem napisal ta odlog, ta dekret, obstaja eh, ta dokument, ki ga nisem pripravil jaz, in zakon me tudi ne zavezuje k temu. Torej lahko rečem, da davčni organ ni podal nobenega stališča, gospod poslanec. Vi lahko sveda potegnete sklepe iz mojih besed. Torej to pomeni, da ni bilo stališča davčnega organa. Dobro, nobenih vprašanj Ne vidim več. Hvala lepa, gospod državni sekretar. Čez tri tedne in pol imamo misijo na portugalskem. Bili ste pripravljeni že danes priti k nam. Hvala lepa za vašo prisotnost. S to zahvalo zaključujem sejo in vam želim eh, veliko uspeha. Prišli bomo na portugalsko in tam bomo imeli še priložnost eh, razpravljanja o odprtih vprašanjih. Eh, končujem sejo in jo prekinjam za štiri minute, potem pa sledi sestanek koordinatorjev, ki ni javni sestanek eh, in vsi, ki niso upravičeni sodelovanja na tem sestanku, naj v, teh, v tem premoru zapustijo dvorano. Hvala.